crowded, no, glede na to, da je dvorana tako polna, lahko začnemo. Torej, sedaj prehajamo na predstavitev uh, izrednega poročila Evropskega računskega sodišča o uspešnosti projektov javnega mestnega prometa, ki prejemajo podporo EU. Tukaj gre med drugim za Eh, regionalna letališča. Na to temo je že bilo pripravljeno poročilo, ki eh, je pokazalo katastrofalne rezultate. Sredstva so bila namenjena letališčem, eh, kjer pravzaprav prometa sploh ni bilo in izkazalo se je, da je potrebno situacijo spremeniti. Zdaj pa bomo videli, kako je na področju javnega mestnega prometa. Ali je situacija podobna ali ne. Uh, Z nami je gospa Ivanova, ki bo predstavila to posebno poročilo. Prisrčno dobrodošli pri nas v odboru in beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani poslanci. Kot nekdanja poslanka Evropskega parlamenta sem, lahko, sem zelo vesela, da sem lahko danes ponovno z vami. Rada bi se vam zahvalila kot poročevalka za računsko sodišče. Eh, in sicer na temo projekto javnega mestnega prometa. Predstavila bom zaključke posebnega poročila v tem odboru in upam, da eh, naše ugotovitve ne bodo tako katastrofalne, kot so bile v primeru regionalnih letališč, ki ste jih ravno kar omenili. No, najprej naj povem, zakaj smo se odločili za obravnavo te teme zaradi eh, tega, ker vedno več državljanov Evropske unije živi v mestih, glede na zadnje podatke, ki jih je posredovala Evropska komisija, stanejo prometni zamaški Evropsko unijo 80 milijard evrov na leto. Ena od treh nesreč smrtnim izidom se eh, zgodi na eh, območju mest. Eh, poleg tega eh, mestni promet eh, prispeva tudi k povečanju hrupa v mestih in k povečanju izpustov CO2. Evropska unija je v mestni projekt uložila 10,7 milijard evrov v okviru sklada za regionalni razvoj in pa s pomočjo kohezijskega sklada. Tukaj gre tako za avtobusne povezave, železniške povezave, za um, informacijsko tehnologijo, ki služi kot podpora uh, mestnemu prometu in tako naprej. Mi se nismo osredotočili na uh, pravni vidik uh, teh projektov, ampak smo ocenili izvajanje um, projektov uh, javnega mestnega prometa in pa njihovo učinkovitost. Zastavili smo si tri temeljna vprašanja. Prvič, ali so bili projekti izvedeni, kot je bilo predvideno? ali so bile storitve v skladu z potrebami uporabnikov in ali so eh, projekti dobro uporabili eh, sredstva iz Evropske unije. Analizirali smo Španijo, Francijo, Italijo, Polsko in pa Portugalsko, ki skupaj predstavljajo 50 odstotkov v financiranju Evropske unije eh, za projekte javnega mestnega prometa. Analizirali smo 26 eh, projektov, eh, ki so bili sofinancirani iz kohezijskega sklada ali sklada za regionalni razvoj v eh, leto 2013 in pregled lahko najdete v prilogi dve k posebnemu poročilu. To poročilo smo razdelili. Sedaj pa si oglejmo ugotovitve. Večina projektov je bila izvedenih eh, v skladu z zahtevami. Do zamud je prišlo pri štirih projektih, recimo pri eh, projektu eh, metroja eh, na portugalskem. Tam je prišlo do triletne zamude in sicer eh, zaradi eh, tega, ker uh, je prišlo do težav pri lasništvu nad uh, potrebnimi zemlišči, uh, eh, ki so sicer bila v lasti občin. Potem je uh, prišlo do previsokih stroškov pri nekaterih uh, projektih, kot recimo, na, kot recimo na Polskem, ko je šlo za podaljšanje uh, podzemne, proge podzemne železnice in sicer eh, je presežek znašal 22 odstotkov. Sedaj pa k potrebam. Eh, izpostavili smo tudi primere dobre prakse. Na portugalskem smo eh, našli primer, kjer je bila cena podzemne železnice neposredno vezana na nezadovoljstvo potrošnikov. Pri, dve tretjini, pri dveh tretjinah projektov sredstva niso bila zadostno izkoriščena. Kot lahko vidite na 18. strani, je v številnih primerjih prišlo do velike razlike med eh, samim načrtom in eh, med eh, uporabo storitev tukaj gre za gospodarske eh, in eh, socialne ter okoljske eh, vidike. Ugotovili smo tudi, da nacionalni uradi niso dobro sledili smernicam. In še eno točko bi rada izpostavila, namreč naša priporočila. Po našem mnenju, je Evropska komisija igrala pomembno vlogo pri teh eh, poročilih. Večina eh, projektov eh, je bila uvrščena med velike projekte in zaradi tega so bili ti projekti tudi v pristojnosti Evropske komisije. Naša priporočila so torej namenjena predvsem Evropske komisiji. Komisija bi morala vzpostaviti ustrezna orodja za upravljanje tako, da bi projekti zagotovili eh, zadovoljstvo potrošnikov, ko pričnejo delovati. Evropska komisija bi torej tudi morala vzpostaviti minimalno število kazalnikov, ki se nanašajo na dosego ciljev, tako da bi bila uspešnost eh, projektov tudi lažje mrljiva. Evropska komisija bi morala pripraviti tudi oceno verjetnega števila uporabnikov, tako bi lahko izvedli boljšo analizo. Potrebna je kvantitativna primerjava med različnimi oblikami prometa. Evropska komisija pa bi morala zahtevati tudi, da so projekti javnega mestnega prometa del širše in trajnostne politike. Evropska komisija mora pozvati tudi eh, organe držav članic, da eh, upoštevajo te vidike pri eh, izvajanju. Eh, projektov javnega mestnega prometa. Na ta, niča, na ta način eh, bi lahko razvili bolj učinkovite projekte v evropskih mestih. Upam, da bodo naše ugotovitve koristne za Evropski parlament in še prav posebej za člane tega odbora. Ravno tako, eh, kot so bile te ugotovitve koristne tudi za člane odbora za proračunski nadzor. Veselim se že plodne razprave in upam, da vam bomo lahko v pomoč pri sprejemanju odločitev. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. To zveni nekoliko boljše kot v primeru minhenskega letališča. Vin van den Kamp. It is altijd weer een groot genoegen om onze. Najlepša hvala, gospod predsednik. Vedno mi je v veliko vesele, ko lahko med nami pozdravimo nekdanjega poslanca ali pa poslanko. Nekateri smo zelo veseli, ko lahko obiščemo Evropsko računsko sodišče, ampak imam tri pripombe. Prvič, mislim, da je kriterij demokratije, eh, ki eh, ga računsko sodišče močno uporablja pri svojem nadzoru nad evropskimi inštitucijami, kar je seveda pomembno. Na to poročilo lahko gledamo pozitivno ali pa negativno. Računsko sodišče upravlja zelo dobro delo, po mojem mnenju. Ampak eh, to poročilo se nanaša na tri vidike. Čas oziroma časovni okvir, stroški in potniki. In če si ogledamo situacijo recimo na portugalskem in vidimo, da potnikov potem ni, potem je zelo žal. Moramo pač reči, da eh, je to eh, grozljiv rezultat. Upam, da se bomo iz tega poročila vsi kaj naučili. In moje vprašanje za računsko sodišče je, ali ste bili prijazni, ko ste pisali to poročilo in ali so dejstva v resnici eh, še veliko eh, bolj grozljiva. Vin van den Kamp že čaka na odgovore, ampak bo moral še nekoliko potrpeti. Sedaj na vrsti eh, gospod Ertuk. Najlepša hvala tudi v mojem imenu za poročilo. Danes do povdne smo prisluhnili ukrepom Evropske okoljske agencije oziroma vsaj predlogom, ampak razpravljali smo o prevozu na dolge razdalje, vendar pa tudi tam ne moremo enostavno izpustiti mestnega prometa. V Evropski uniji zaostajamo na področju zakonodaje za mestni promet. Evropska unija potrebuje skupni okvir na tem področju. Zelo dobro vem, da v državah članicah oziroma v svetu temu nasprotujejo, kajti mestni promet eh, vsaj deloma temelji na načelu subsidijarnosti. Kljub temu pa menim, da moramo na osnovi tega poročila skupaj s komisijo razmisliti, na katerih področjih potrebujemo zakonodajo. Kajti stroške moramo čim bolj pravično porazdeliti na področju mestnega prometa. Trenutno nimam nobenih vprašanj, mogoče uh, se bodo kasneje še pojavila, ampak mislim, da uh, eh, boste morali zakonodajalce tukaj še veliko nadoknaditi. Najlepša hvala, sedaj pa gezine. Hvala lepa, tudi v mojem imenu hvala lepa za poročilo. Strinjam se z veseljem vseh drugih, eh, da lahko danes tukaj pozdravimo nekdanjo kolegico. To nam je vedno prav posebno veselje, kar pa zadeva mobilnost v mestih, bi rada najprej eh, podala pripombo. Mislim, da ne potrebujemo eh, ostre, natančne politike na tem področju, potrebujemo pa okvir za eh, mestni promet, eh, okvir, ki bo okolju prijazen. Vemo, eh, da so lahko finančni okviri v različnih eh, državah različni, tudi prometna infrastruktura je precej različna, ampak načeloma se vsi strinjamo, da bi lahko bil mestni promet eh, še trajnejši, kajti imamo zelo dobre primere pri olimpijadi v uh, Londonu uh, sem bila sama uh, priča uh, temu, kako dobro lahko deluje javni promet. Vsi smo se prevažali z javnim prometom. In zato me zanima, ali imate tudi kakšen pregled eh, dobrih praks, katera mesta so najbolj eh, prijazna okolju, katera mesta imajo najboljše prakse. Eh, In kako se lahko od njih kaj naučimo? Torej, govorimo o pozitivnih primerih. Ali poznate primere mest, kjer, je, kjer so prometne povezave okolju prijazne, hkrati pa ustrezajo tudi potrebam potrošnikov? Čim boljša bo javna ponudba, toliko boljše bo to ne le za ljudi, ampak tudi za okolje in podnebje. Torej, to je moje prvo vprašanje. Poleg tega pa moramo razmisliti, ali potrebujemo kampanjo za okolju prijazne oblike prevoza. Določena mesta so uh, že ugotovila, uh, da je. Uh, vlečnica zelo dobra oblika eh, prevoza, eh, tudi okolju prijazna. Hkrati pa predstavlja tudi pravo turistično atrakcijo. Torej, takšni primeri so zanimivi. Ko pa, pri, ko pa gre za električni pogon, si je potrebno vedno zastaviti vprašanje, odkot eh, pravzaprav elektrika prihaja. Kot sem povedala že danes dopovdne, imamo v Hanovru primer, kjer eh, je električno napajanje na voljo vsem lasnikom eh, električnih avtomobilov, hkrati pa eh, je ta elektrika proizvedena s pomočjo sončne energije. Torej, to je že primer dobre prakse. Mogoče bi lahko imeli vsaj neko okvirno direktivo, kar ima dalje. Merci, monsieur le, le président. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot poročevalka za mestni promet v Evropi menim, da je to izziv 21. Eh, stoletja. Zakaj? Ker zelo dobro vemo, da 70 odstotkov naših državljanov živi v mestih in mesta danes ponujajo priložnosti, eh, kar zadeva zaposlitev, izobraževanje, eh, kulturne dejavnosti in pa mobilnost. Vedno eh, več pa je razlogov za zaskrbljenost zaradi onosneževanja okolja, zaradi segrevanja ozračja kaj ti vemo, eh, da onesnaževanje prihaja predvsem ali pa tudi iz mest. Torej, glede na to, da je izziv, to izziv 21. stoletja, me zanima, ali menite, da je dovolj preglednosti pri izvajanju teh projektov. Drugo vprašanje pa je, kakšen je bil napredek pri sofinanciranju projektov, kot so eh, recimo projekti kolesarskih poti oziroma kolesarskih stez. Premalo namreč razpravljamo o tako imenovani mehki mobilnosti in to je ravno tista razprava, pri kateri bi morali ustrajati. Zanima me, kateri so instrumenti za dobro upravljanje eh, javnega mestnega prometa. Vsi eh, govorijo o subsidijarnosti, ampak mislim, da recimo onesnaževanje eh, oziroma onesnaženost zraka v mestih kaže, da je potrebno sodelovanje kajti eh, Evropska unija kot celote se mora ukvarjati s tem. Potrebno se je soočiti tako z segrevanjem ozračja, kakor tudi z vplivom na infrastrukturo. Potrebno se je ukvarjati z vrstami ulagan, eh, ki so potrebna. Poleg tega pa si moramo zastaviti tudi vprašanje, eh, katere spremembe bodo potrebne eh, na področju razmišljanja in kulture. Bruno Golniš. Hvala lepa, gospod predsednik. Zastavil bom vprašanje, ki se nanaša na uh, komentar gospoda Ertuga. Ne gre neposredno za poročilo uh, računskega sodišča. Ne strinjam se z gospodom Ertugom. Namreč sprašujem se, ali Je res prav, da se ukvarjamo z mestnim prometom, glede na to, eh, da to počnejo regionalne, lokalne oblasti. Gospod Ertuk je dejal, da eh, je dobro spoštovati načelo subsidijarnosti, ampak eh, kaj bo sploh še ostalo od načela subsidijarnosti ali pa od konkurenčnosti držav članic, če se bomo ukvarjali z temi projekti na evropski ravni? Jaz mislim, da bi se morali osredotočiti na tiste projekte, ki so namenjeni povezavi eh, držav članic. Recimo, zdi se mi upravičeno, da se ukvarjamo z železniškimi povezavami med Severno in pa Južno Evropo, recimo eh, z hitrimi vlaki ali pa z povezavo med vzhodom in zahodom Evrope. Recimo, tukaj govorim o tunelu med Lionom in Turinom. To se mi zdi utemeljeno. In tudi, če uh, je bilo nekaj težav, mislim, da je prav, da se ukvarjamo tudi z letališči. Če tudi za to regionalna letališča, uh, eh, čeprav posebej, če povezujejo evropske države ali pa Evropo z zunanjim svetom. Uh, ukvarjati se z eh, sofinanciranjem eh, dvokilometrske proge podzemne železnice na portugalskem eh, ali pa sofinanciranje projektov v Krakovo, Varšavi, Firencah. To pa mislim, da ni vloga Evropske unije. To je delo občin, ki so med drugim tudi izjemno bogate, imajo dovolj sredstev in hkrati eh, imajo tudi zadostno strokovno znanje. In vedo, ali potrebujejo res eh, povezavo eh, z podzemno železnico na določeni progi. Eh, Poleg tega uh, imamo recimo v Franciji departmaje, prefekture in tako naprej, tako da to je res naloga držav članic, ne pa Evropske unije. Razen, če želi Evropska unija res urejati vsa področja gospodarskega, družbenega uh, življenja, da ne omenjam spolnega življenja ali pa kakšne druge teme. Mislim, da, sem, da je to že norost. Danke, Lucy Anderson. Hvala lepa, Lucy Anderson. Oh. Hvala lepa. Kot je kot poročalka v senci za socialiste, se strinjam s pripombami, kar ime delim, da je to veliki ziv za 21. stoletje. Da ustvarjamo mesta, kjer bo velika večina prebivalstva živela v nekaj letih, ki se bomo lahko borili proti podnebnim spremembam in da bomo imeli čista in varna mesta, kjer bo vredno živeti, kjer bo cvetelo gospodarstvo in tako dalje. Mislim, da moramo praviti še zelo veliko in celo ta kratek pregled kaže, koliko poti je potrebno še prehoditi. Ima pa nekaj specifičnih vprašanj, kar se tiče metodologije in izvedbe projekta. Mislim, da je dobro, če se osredotočamo na uporabnost, vendar pa to je preosko. Vem, da si je potrebno gledati družbeno okoljske prednosti, vendar pa to je potrebno bolj izpostaviti vsem delu. Poznam delo komisije, sočustvujem z njimi, kar se tiče točk, ki govorijo o velikih infrastrukturnih projektih, ko ni vedno možno predvideti, kako se bodo stvari razvijale. Vendar pa, čeprav posebno pri vprašanjih varnosti družbenega vključevanja, pri vseh teh stvarih, to poporočilo pogrešam. Je pa to tako ključnega pomena, da nam uspe, da bi to bilo potrebno vključiti. Potem pa še specifično vprašanje, zakaj so bili projekti izbrani v teh petih državah članicah in če si ogledamo tabelo na sedmi strani, na strani šest in sedem, potem je Združeno kraljestvo imelo več financiranja določenih oziri kot druge države članice. Pri ERDF dobi Združeno kraljestvo več kot iz kohezijskega sklada. Zanima me, Zakaj? Združeno je kraljestvo ni vključeno v teh 11 projektov petih držav članicah. Na splošno pa to pozdravljam. Moramo pa seveda se poenotiti, sodelovati, kajti sedaj iz tega poročila je jasno, da ne opravimo dovolj dela za racionalizacijo, za vzpodbudo držav članic, da bi izkoristili te priložnosti in da bi resnično dosegel napredek. Vem, da ne gre za absorpcijo pri tej analizi, vendar pa želim spregovoriti tudi o tem. SND je pripravila izčrpno poročilo pred nekaj meseci. Mislim, da se moramo osredotočiti tudi na absorpcijsko sposobnost. Kakšen pa je smisel imeti vse te vire financirane, če pa potem ne izkoriščamo možnosti, ki jih imamo? In želimo si biti del tega celotnega projekta. Hvala lepa. Žož Bah. Ja, vielen Dank. Äh, Hvala lepa. Kratko vprašanje, kar se tiče javnega prevoza. Govorili smo že o javnih naročilih in želel sem povprašati, ali ste to vprašanje analizirali, če da, me zanimajo rezultati in ali ima to vpliv na učinkovitost, zadovoljstvo strank in udobje. Za nas je to pomembno vprašanje, to je pomembno tudi za četrti železniški svežen. Se tudi zavedam za to, da bi imeli vedno v okviru subsidarnosti pristojnost pri državah članicah. Imamo pa tudi države članice, ki so že dlje na poti javnih razpisov in ali je morda to tudi bilo vidno v vaši analizi in kakšni so rezultati. Hvala lepa. Hvala lepa. Zadnji sem še sam. Gospod Golniš. Gospod Golniš. Če določena država ne želi sredstev, potem EU ne igra nobene vloge. Ne sme pa biti, da bi vzeli evropska sredstva, potem pa bi rekli, želimo si samo sredstva, ne boste se pa vmešavali. In da Evropska komisija skrbi tudi za urbani promet, je potrebno samo za to, že samo zaradi tega, da ne bomo, ker drugače ne bomo dosegli podnebnih ciljev, ki jih imamo. Ne moremo reči, podnebni cilji so odlični, izvrstni, vendar pa nas ne skrbi, kako jih bomo dosegli. Kajti v mestih poskrbi promet za 70 odstotkov vseh podnebju škodljivih emisij. In zato lahko povem, da brez spremembe načina mobilnosti v mestih podnebnih ciljev EU ne bomo dosegli. In kdor to jemlje resno, mora poskrbeti za mesta in mora to dati tudi na razpolago. Lahko povem tudi, kaj je storil Berlin, moje mesto. Deset let so trdili, da Evropska unija za javni promet ne namenja sredstva, samo za gradno cest. Dejali so, radi bi spodbujali javni promet v mestih, vendar pa EU nam ne da denarje, zato gradimo ceste. To je bila drzna laž. To je trdil gospodarski minister in njegov delek. Potem sem izvedel, da je to napak ampak zato se niso nikoli opravičili. Deset let nismo dobili sredstev, zato smo dobili samo 62 milijonov za mestni promet, čeprav je velika država. In lahko vam naštejem desetine mest in stotine projektov, kjer bi lahko spremenili način mobilnosti v mestih. Toliko o tem. Zato mislim, da mora EU poskrbeti za sredstva in če že da sredstva, moramo imeti vpliv, kam oteka ne moremo financirati ravno, ravno nasprotno tega, kar financiramo, kar si želimo financirati. Portugalska. Prav poseben odnos imam s Portugalsko, ker so tramvaji v Lizboni zelo privlačni in tam so ulice zelo oske in si veliko krat delijo promet z avtomobili. Zanima me, ali se to tudi spodbuja strani Evropske unije, taki tramvajski sistemi. In pri nas zvezdna vlada ne podpira tramvajskih tirov, če niso ločeni od ceste. Kako je tukaj s tem? Ali bi podprli tudi take projekte? In potem, kar se tiče nezadovoljstva, to je omenil gospod Van den Kamp, ki ga sedaj trenutno ni, velika večina nezadovoljnih je takih, da potem težko prepričamo. Naprimer, pri berlinskem letališču smo imeli tudi težave, da bi jih potem prepričali v drugo smer. Torej, že dolgo imamo težave s tem letališčem. Potem pa železniška povezava med Vroclavom in Mejo je bila sofinancirana strani EU. In od Grlica do Vroclava so vozili vlaki, ne vem, ali so to regionalni ali to mestni promet ali ne tega prometa ne bo več. Zanima me, ali ste našli tudi projekte, kjer so bili projekti uresničeni, potem pa, ker jih iz troškovnih rezultatov ne moremo izvajati, se jih ne uporablja. To poznam torej primer iz mestnega prometa. In potem me zanima, kakšna je raven sofinanciranja Evropske unije, kakšen delež prihaja iz EU. Potem pa stran 18 in domnevam, da se je Vin van de Kamp zmotil. Zapisano je, da je 87 odstotkov bilo pri gradni, 87 odstotkov bilo nezadovoljnih pri gradni podzemne železnice. Vendar pa to ni ravno nezadovoljstvo, to je samo, da je bilo vse skupaj doseženo do 87 odstotkov. To pa zato, ker potrebujemo za linije leto 2003, da se sprejmejo, da se uporabljajo. Zato moje vprašanje, če je to res, potem bi vprašal v Italiji in Španiji podzemna železnica. Imamo 18 odstotkov pod ravnjo projekcije. In v bistvu to potrjuje moje stališče, da pri določenih projektih na pometnem področju ne gre za prometno politiko, temveč za bančni in gradbeni lobby. Tudi iz Berlina, poznam zgodbe, ko je padal zid, smo imeli enake težave kot v Evropi. Imeli smo osem koncev tramvajskih linij, ker jih pač na zahodu ni bilo še sedaj. Ni pravih povezav včasih, vendar pa za 5 km smo v 30 letih porabili toliko denarja za podzemno železnico, ki poteka sporedno z obstoječo podzemno in eh, tramvajem, da bi lahko zgradili veliko drugih podzemnih linij. In ta učinek petih kilometrov, ki je sporeden drugim, ne more biti velik. Zato bi rad torej vedel, kako se lahko to zgodi in kdo je to potrdil, kdo odobril, kdo je to projektiral, podzemna linija in dva odstotka strank se samo doseže. To je trošenje sredstev. In za bančni gradbeni lobby v Italiji mislim, da to izgleda nekoliko drugače, ampak vseeno bi rad vedel, zakaj pride do tega. Toliko, hvala lepa, ker se nihče drug ne javi. Aha, izjemoma, prosim, odziv na moje besede, prosim, gospod Golniš.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 da razumem ta argument, da se moramo boriti eh, proti segrevanju ozračja, eh, proti eh, toplogrednim plinom, ampak celotna logika se mi zdi nespremljiva. Evropska unija naj bi sedaj urejala mestni promet v vseh državah članicah. To ni tako niti v federalnih državah. Ali menite, da se v združenih državah Washington ukvarja z mestnim prometom v Alabami uh, ali pa v kateri koli drugi zvezdni državi. Torej, to, kar mi delamo, je uh, vzpostavljanje centralistične države, ne da bi imeli kakršne koli legitimne argumente, upiramo se zgolj na segrevanje ozračja. Sedaj bom še enkrat odgovoril na to dejali ste, kar se navskrižnega financiranja tiče, da je to zelo neumno. Pri tramvaju na portugalskem, če dosežemo 87 odstotkov, potem je to odlično, ker sam, sama portugalska tega ne bi mogla financirati. Kar se ZDA tiče, pa naj povem sledeče. V Bostonu je v zadnjih 30 letih bila predvignjena avtocesta položena pod zemljo da vse skupaj izgleda boljše. In to je bilo možno le, ker je federalna država 80 odstotkov stroško prevzela in ti so bili milijardni. In v Bostonu je to povezano samo s tem, ker je takrat bil guverner Kennedy, torej znan, znani guverner, previdno z napačnimi primeri. Tako sedaj pa imate besedo vi. Hvala lepa predsednik. Vesela sem, da smo spodbudili tako zanimivo razpravo, kar se tiče našega poročila o mestnem prometu. Naj začnem z vprašanjem gospoda Van de Kampa. Ali smo bili prijazni ali ne? Mislim, da ni šlo ne za eno, ne za drugo. Želeli smo biti objektivni in uravnoteženi, gotovo pa nismo želeli biti prijazni. Zaključki so, kakršni so, to, kar smo ugotovili, smo ugotovili. Skušali smo pokazati pozitivne primere, kjerkoli smo jih našli, je dobro, da raširjamo najboljše prakse. To je načelo tudi veliko kolegov. Potem pa se morajo tisti, ki sprejemajo odločitve, kaj naučiti iz tega, potegniti kakšen poduk iz vsega tega in se učiti iz najboljših praks. Gospa, gospod Ertuk ali zaostajamo zakonodajo, potrebujemo nov pravni okvir, ali bi morali pripraviti novo zakonodajo, mislim, da lahko rečemo glede na omejen obseg študije, da priporočamo komisiji, da bi imeli bolj jasno zamisel, da bi vzpostavili merljive kazalnike, ki bi lahko pokazali, kakšni so dejanski rezultati najpomembnejše pa je, da bi vključili urbane prometne projekte v dobre sisteme upravljanja v mestih. In potem naj komisija razjasni, kako to storiti. To je samo priporočilo. In tudi pri drugih vprašanjih je veliko krat odgovor pri komisiji. Skušala pa bom odgovoriti na večino vprašanj v skladu s pristojnostmi računskega sodišča. Gospa Majzner, hvala lepa za vaše vprašanje. Spregovorili ste o pomembni temi, o trajnosti. Na določen način je to povezano s prejšnjim vprašanjem glede potrebe po bolj podrobni zakonodaji in novem pravnem okviru. Mislim, da sem na to že odgovorila. To je odvisno od komisije. Če želijo slediti našim priporočilom in nadzorovati najboljše prakse in potem pripraviti nov predlog, nov pristop, potem vse lepo in prav. Naprimer, kampanja oglaševanja, zamisli, kakršnekoli že so v državah članicah, vse to se lahko uporabi in razširja. Gospa Deli, seveda, popolnoma se strinjam z vami. da je okoljski vidik zelo pomemben. Imamo dovolj preglednosti pri teh projektih? Da. Pri revidiranih projektih, to je torej samo v petih državah članicah, omejeno vsek, pri določenem številu projektov nismo naredili na kakšne težave glede dostopa do informacij ali podatkov. Seveda pa to ni finančna revizija ki vsako leto govorijo o zakonitosti in pravilnosti transakcij. To je nekaj drugega. Tukaj gre za uspešnost, učinkovitost, merimo ravno to učinkovitost in uspešnost projektov. In kar se tiče ravni hrupa in onesnaževanja, zakaj se moramo zazemati, tudi tukaj bi radi slišali strani komisije, kakšne so njihove zamisli glede novega zakonodajnega obdobja. Spet ponudili smo priporočila in veselimo se rezultatov, kaj se bo zgodilo tudi glede najboljših praks. Kar se tiče tega, kateri projekti bodo odobreni strani komisije in držav članice, bom na to vrnila kasneje, kajti to je bilo zastavljeno kar nekajkrat. potem pa pripomba gospoda Golniša, glede načela subsidijarnosti in vloga unije in skupnosti. Kaj lahko rečemo na podlagi omejenega vsega revizije je, da je komisija odobrila vse projekte, ki so bili klasificirani kot večji. vse, ki so presekli 50 milijonov evrov. Tisti, ki so pod 50 milijoni, so dobeni na ravni držav članic. V drugi prilogi zadnjega stolca tabele vidite, katere projekte smo revidirali, kateri so bili neposredno potrebni strani komisije. V tem primeru 17 od 26 je bilo neposredno potrjenih strani komisije. Kako bo za novo programsko obdobje? Tudi mi bi radi vedeli, kako bo to delovalo, vendar pa sprememba predvideva sledeče. Za tako imenovane velike projekte bodo države članice imeli, imeli dve možnosti. Lahko bodo projekt posredovali tako kot sedaj, po dobritev komisiji, ali pa uporabili zunanje neodvisne strokovnjake. V tem drugem primeru bo komisija imela, imela bolj omejeno vlogo, ker bo samo posredno odobravala projekte na podlagi poročil. Če pa želi predstavnik komisije spregovoriti o tem, prosim. Toliko, toliko vemo v tem trenutku, kakšne bodo spremembe, želimo pa tudi mi vedeti, kako bo to izvajano v praksi. pripravljen jaz. Tudi vi ste omenili, da je to eden največjih izzivov, da dobimo mesta, ki so vredna življenja. Ja, res je, veliko je potrebno še postoriti. To kažejo tudi naši zaključki. Naj spostavim še enkrat, da je obseg revizije omejen. Gledali smo si stopnje uporabnosti in potem zniževanje hrupa, onesnaževanja, socialno vključevanje. Torej, posredni izsledki. Zakaj smo si izbrali teh pet držav članic? Mislim, da sem že na začetku razložila, da je 50 odstotkov vseh dodaljenih sredstev namenjenih tem petim državam. Združeno kraljestvo ima znatno soto, vendar pa ni tako visoka. Ko smo izbirali države članice, smo skušali zagotoviti tudi geografsko ravnoteženost in tiste države, ki so pač dobile največ sredstev. Zato smo izbrali teh pet držav članic. Združeno kraljestvo je majhna prejemnica v primerjavi z drugimi. Strinjam pa se, glede zelo pomembne točke, ki ste jo omenili, glede absorpcijske zmogljivosti in uporabe sredstev. Ni pomembno samo uporabiti sredstev, bolj pomembno je to nameniti smiselno in učinkovito. To je glavni namen našega pregleda uspešnosti, da torej se ogledamo, kako se spreminja življenje naših evropskih državljanov, če se to spremeni na bolje in kako uspešni so pri učinkovitosti in uspešnosti. Gospod Bach je govoril o javnih naročilih. Bojim se, da to ni del te revizije. Resno pa pripravljamo še eno posebno poročilo, ki bo še prav posebno posvečeno vprašanjem javnih naročil. To bomo predstavili k malu, ni pa to del te revizije, ki jo predstavljam danes. In gospod predsednik, še vaše vprašanje. Mislim, da sem na vprašanje, kdo odobri kaj, že odgovorila. Komisija za velike projekte za to programsko obdobje in potem sprememba, ki bo sledila za novo programsko obdobje. O projektih hitre podzemne železnice. Tukaj bi morda lahko govorili o tem v Nemčiji, jaz ne morem. Lahko pa najdete odgovor tudi na stran 26.27 glede prilog. Tukaj imate tudi pregled vseh revidiranih projektov. In vidite tudi, koliko je bilo nepovratnih sredstev EU, kakšen je bil strošek celotni strošek in odkdaj je vse skupaj operativno. In to so informacije, ki jih lahko damo na voljo. To so javne informacije. Več kot to povedati ne moremo. Upam, da to odgovori na vaše vprašanje. Zahvaljujem se vam za vsa vprašanja. Še eno vprašanje. Teh 87 odstotkov strank Ali je bilo 87 odstotkov doseženo na povedi ali nezadovoljnih? Se pravičujem, to sem izpustila. 87 odstotkov strank, uporabnikov je bilo na portugalskem. 87 odstotkov jih je bilo doseženih. To je torej nasprotje Hvala lepa za kavo, odlična je bila. Torej 87 odstotkov. To je bila najvišja stopnja glede na napovedi, ki smo jih imeli, koliko ljudi bomo dosegli s tramvajem. 87 odstotkov ljudi smo dosegli. Pri podzemni železnici v Italiji, na primer, pa smo dosegli samo 2 odstotka napovedi. To bi morali pustiti, tega ne bi smeli graditi, bi privočevali veliko denarja. Prosim, če poveste še kaj o tem. Da, to sem tudi izpustila, dobre primere, vedno jih skušam predstaviti, kar nekaj vprašanja bilo. Dejansko smo na strani 17 v peti tabeli pripravili dva projekta, kjer so bili podatki na voljo in kjer so zadostili. Cilje, to je dobra praksa, ki jo lahko reširamo naprej. Če smem povzeti, komisija je tudi tukaj prosil bi jo, da če bo zahtevan kakšen projekt podzemne železnice, ste prav posebno pozorni in na podlagi teh izkušenj ne podprete linije podzemne železnice, ki doseže samo 2 odstotka napovedi. To je potrošnja denarja, ki se je ne smemo privoščiti na portugalskem je to vse skupaj izpolnjeno 87 odstotno v kratkem času in zmeraj više bo ta številka. Torej, bodite zelo skeptični in natančno preverite po teh izkušnjah, ki jih imamo. Hvaležen sem že samo zaradi tega, za to poročilo. Se pa še enkrat zahvaljujem za predstavitev. To bomo podrobno preučili in si zabeležili. Hvala lepa. Prosim, da, imamo še čas. Samo minutka. Naj izkoristim priložnost, ker vas zanima naše delo, da napovem, da imamo še eno poročilo, ki bo objavljeno, ki spada v vaše področje. To so celinske vodne poti, očinkovitost na tem področju in financiranje strani EU. Tukaj se dotikamo vprašanj gospoda Golniša o usklajevanju, celovitem strateškem razmišljanju po evropskih mestih, če vas zanima. Z veseljem pridem nazaj in vam to tudi predstavim. Thank you very much. Pat Wim van de Kamp. Hvala lepa. Va, Wim van de Kamp. Nam lahko poveste, kdaj bo to poročilo pripravljeno o celinskih plovnih poteh? Mislim, da je že pripravljeno, pravi predsednik. Čez nekaj tednov bo objavljeno. Potem pa se lahko vi odločite, ali ne želite pobiti ali ne. Sporočite nam, ko bo pripravljeno, zelo kmalo. Prej kot čez en mesec ker eh, rimsko-donovskega kanala ni, je to lahko samo pozitivno. Okay. Ja, uh, sorry for that. Also jetzt, jetzt uh, ist dieser Tagesordnungspunkt beendet. Tako, zaključili smo s to točko. Tako da prehajamo kar na naslednjo točko. So, dann können wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Tako, naslednja točka na našem dnevnem redu gre za predstavitev poročila Kristoffersen Bodevik Seki o poročilu o novih schemah financiranja za evropske projekte za prometno infrastrukturo. 16. in 17. septembra v Milano, naradni vrh za promet, je italijansko predsedstvo našega nekdanjega podpredsednika. Kristofersona in koordinatorja Bodoviga in Sekija pooblastilo za pripravo poročila, kar se tiče koridorjev TNT, ki so še prav posebno privlačni za naložbe. Lani decembra so prometni ministri dobili predstavljeno poročilo. Rezultati so še prav posebno zanimivi v povezavi s pričojočim Junkarjevim načrtom skladom za strateške naložbe. Zato smo veseli, da so vsi trije gospodje z nami, prisrčno pozdravljeni v odboru za promet in turizem v Evropskem parlamentu. Prosim, beseda je kar vaša, gospod Kristofferson. Hvala lepa, gospod predsednik. Tukaj me spremljata, kot je predsednik dejal dr. Bodevih na moji levi. Poleg njega pa je tudi Karlo Seki iz Italije. Sodelovali smo pri pripravi končnega poročila. Ministerstvo prometu Milano so ga naročili in upam, da bomo to poročilo pripravili pred koncem latvijskega predsedstva, torej do začetka junija in bomo potem lahko začeli z bolj splošno razpravo o svežnju. To je samo del dela, ki nam je bilo naloženo. Storili smo vse, kar je v naši moči. Zaenkrat smo predstavili umestno poročilo, kot je predsednik pravilno povedal, in je bilo predvsej dobro sprejeto strani ministrskega sveta prometnih ministrov 3. decembra. Veseli me, da sem tukaj v tem odboru. Vrnil se bom še na to, zakaj sem vesel. Delo pri tem poročilu sledi, kot je dal predsednik neformalnemu prometnemu svetu 16. in 17. septembra 2014 v Milano, kjer smo bili naprošeni strani italijanskega predsedstva in sveta in komisarja Kala, sedaj pripravimo poročilo, kjer ugotovimo, kateri so tisti projekti v koridorjih, v novi finančni schemi, ki bi lahko prispevali k rasti delovnim mestom in naložbenemu svežnju, ki ga je predlagal predsednik Juncker. Parlament je to pozitivno sprejel, koliko razumem, in to je podprl tudi svet ministrov. Torej, pripravljamo vse skupaj na trdni podlagi. Naj pa povem nekaj besed o naravi tega poročila. To ni poročilo komisije ali EIB, sodelujemo s službami komisije, sodelujemo z EIB, imamo dobro delitev dela med njimi in nami. To je poročilo nas treh in gre za naša stališča, naše razmisleke, tudi za osebno mnenje. To poročilo je prispevek k razpravi v kontekstu naložbenega svežnja. Dr. Bodevih in Seki bosta kasneje imela predstavitvi o različnih delih našega poročila. Glavni cilj pa je, da ugotovimo, kateri projekti so v čez evropskih koridorih taki, da bi lahko uporabili novo finančno schemo. Vemo, da je to potrebno, kajti države članice nimajo presežka sredstev na voljo za take naložbe. Ravno nasprotno, večina držav članic je v takih razmerah, da morajo iskati druge vire financiranja eden izmed njih, ne vse, bi lahko bil tudi vključitev zasebnih naložbenikov, da bi postali so naložbeniki, da bi delili tveganja skupaj z javnimi organi in bi skupaj s komisijo dosegli napredek. Poleg tega, pa je delo, ki ga večinoma upravlja komisija in nekaj AB, smo čutili potrebo v naši skupini, da ugotovimo, katere spremembe so potrebne v regulativnem okviru, zato da bi zagotovili, da bo prihajalo do uskladitve med projekti, ki potrebujejo naložbe in naložbeniki, ki iščejo priložnosti za naložbe. To pravim zato, ker so nekateri govorili, da GD Move pravzaprav Junkerjev načrt ne zanima. Ravno nasprotno. Upamo, da bo ta načrt uspešen. In veliko optimizma je že bilo ustvarjenega pri predstavitvi načrta. Vendar pa vidimo še nekatere ovire za izvedbo načrta, razen če ne bo prišlo do določenih strukturnih prilagoditev in to je naloga za Evropsko unijo in za njene institucije, za parlament, svet ministrov in komisijo, ki bo podala predlog. Želimo torej biti zgodba o uspehu, zato bi sedaj na kratko rad nakazal rezultate umestnega poročila, ki ste ga dobili od nas. The positive impact of Pozitivni ulik na investicija in konkurenčnost, tem se bo ukvarjal gospod Vodevik in zaradi tega ne bom na dolgo govoril o tem. Vsi pa veste, kako, bi, kako pomembno bi to lahko bilo za nova delovna mesta, za gospodarsko rast, dejstvo, da bi imeli dobro, celovito investicijsko strategijo, kajti doživeli smo veliko zmanjšanje naložb v Evropski uniji v zadnjih petih ali šestih letih. Te naložbe morajo uh, poskrbeti za izgradnjo nove infrastrukture. Obstaja še mm, del infrastrukture, ki še niso vzpostavljeni. Uh, Pomembno pa je tudi, da se naložbe porabijo za vzdrževanje obstoječih omrežij. Porabili smo 30-40 let, da smo v Evropi zgradili letališča, avtoceste in tako dalje. In če pogledate kakovost teh omrežij, vidite, da potrebujejo vzdrževanje, nadgradnje, posodobitve in ne bom nadolgo govoril o um, francoskih avtocestah ali nemških avtocestah. Vse potrebuje vzdrževanje. Upotrebujemo tudi uh, torej boljše izvajanje prometnih uh, sistemov in uporabo tehnologije za to, da bi izboljšali uporabo tehnologije. Umestno poročilo nam nudi primire, ki bi lahko imeli kako korist od vseh teh finančnih skem. Kot sem dejal, smo se osredotočili na potrebo po jasnem okviru za naložbe. Govorili smo z naložbeniki in promotorji obstajajo pa tudi prepreke, ki preprečujejo zasebnim vlagateljem, da bi vlagali v panogo infrastruktur in to je del našega poročila, da smo opisali, kaj bi lahko, kaj moramo narediti za to, da bi to, postalo, ta, to področje postalo bolj privlačno za zasebne investitorje. Sam sem optimist, kaj ti obstajajo neka povezava med potrebo po infrastrukturni in strategiji in uh, eh, um, schemami in financiranjem in vse te vse finančne institucije se dobro soočajo z odplačevanjem infrastrukturnih investicij stopnja zasebnih investicij v infrastrukturo je še vedno omejena zaradi različnih ovir, nekaj jih bom naštel. Ni jasnih e, nabora projektov. Naš nabor, po našem mnenju, ni dovolj dober še. Manjka, je, manjka tudi jasen in gotov pravni okvir, kar zadeva recimo državno pomoč, kaj je državna pomoč, do kakšne mire je mogoče nuditi državno pomoč, kaj z navskrižno subsidizacijo, ko recimo um, delno, v, torej ko v, vlagate v železnice in avtoceste in del uh, avto, prihodka iz avtocest uporabite za železnice, kaj pa, če nudite uh, državno pomoč uh, enemu uh, pristanišču, ne pa drugemu, recimo samo nekaj primerov, dobro bi bilo, če bi tukaj dobili pojasnila o pravilih o državni pomoči. Potem vprašanje vključitve zasebnih, zasebno javnih partnerstev in um, kako se to vključuje v mastrihske kriterije, torej da ne prihaja do nekih navskriži z mastrihskimi kriteriji in z paktom um, stabilnosti. O tem bomo še spregovorili. Potem pomankanje spodbud za investicije, zato da bi vlagali v neko premoženje, ki je, uh, ki na katerega se gleda kot na tvegano ali pa na dodelitev sredstev, ki prihaja iz infrastrukture za vzdrževanje te infrastrukture. Potem imamo nekaj področji, um, kjer bomo Previrali, previrali, če bi lahko stvari naredili bolje. Imamo pravila o javnih naročilih, ali so dovolj transparentna, pregledna, ali so merila za dodelitev dovolj dobra, ali so postopki ustrezni. Imamo postopke ocene vpliva na okolje, ali so ti ustrezni, tukaj nimam nič posebnega, ampak vemo, da traja dolgo, da se opravi ocena tveganja vpliva na okolje, včasih celo eno leto in včasih je to tudi zelo drago. Sprašujem se, ali bi te stvari lahko naredili bolje, bolj učinkovito. Potem imamo postopke za pridobivanje gradbenega dovoljenja, ali so ustrezna, potem imamo tako imenovan one-shop sistem. Vse to bo lahko pripomoglo k boljšim rezultatom. Potem imamo vprašanje glede pravnega okvira za zasebne javne partnerstva, kako vključiti zasebne investitorje, tako da bi imeli vpliv na projekte, seveda, če so pripravljeni sprijeti tveganja. Kar nekaj zanimivih zadev moramo pogledati in kolega bosta nekaj več povedala o tem. Na začetku sem povedal, da sem bil zelo zadovoljen, vsi smo bili zadovoljni, da smo lahko prišli sem, kajti mi trije ne moremo biti posredniki med različnimi službami, med državami članicami, mi lahko opredelimo probleme, priložnosti, vendar pa potrebujemo politično odločitev za to, da se vse to izpelje. In zato je zelo pomembno, da Evropski parlament bi bil pripravljen sprejeti odgovornost in svetu ter komisiji povedati, da je sedaj stvari treba izpeljati. Veliko optimizma je ustvaril Junkerjev svežen in če bo to spolom, potem bi to lahko imelo velike nepredvidljive politične posledice. Zato se nam zdi Evropski parlament zelo pomembno telo in upamo, da se bomo vrnili k vam in vam lahko predstavili končne rezultate našega dela. Pogledali bomo tudi, kako Uspešna bosta komisija in svet pri izvajanju prilagoditev. Sedaj pa je besedo predal gospodu Bodevigu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod Bodevik ima besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Prva op mm, opaska, preden bom začel, je, da ko so nas prosili, da pripravimo prvi osnutek, to je bilo dolgo preden je eh, gospod Juncker razložil svoj načrt. Takrat smo se osredoločili na to, kako bi eh, to uspeli narediti v kratkem času. Glede jadranskega koridorja, tam sem obiskal, v zadnjem letih sem eh, obiskal vse države, ki jih to zadeve in imel veliko razprav. In ko sem govoril z vsakim prometnim ministrom v teh državah, je bilo priznano, da investicije v infrastrukturo so ključnega pomena za rast in izboljšanje konkurenčnosti v Evropi. Imamo premalo investicij v infrastrukturo in to je resnični problem. Problem za danes in problem za bodočnost. Če bomo premalo investirali v dolgoročno, bomo ustvarjali zamude pri vzdrževanju, pri novih investicijah, ki bodo seveda prinesle še dodatne težave pri infrastrukturi. Študij, študija IMF-a je potrdila, da je sedaj oziroma že včeraj bil čas za naložbe v infrastrukture predvsem države, ki imajo visoko brezposobnost in je uh, eh, ulaganje v infrastrukturo ravno eden izmed orodij za, za to, da bi se tega rešili. Torej, država lahko si po, tako poviša svoj BDP in moramo izkoristiti to priložnost. Države članice lahko izboljšajo javne finance tako z dodatnim dohodkom zaradi uh, raznih učinkov v različnih sektorjih ali pa z, z, pri, z uh, prihranki pri vzdrževanju. In to je treba upoštevati pri izvajanju Eurostat pravil, ki sedaj niso vključene. Študija je tudi ugotovila, da 1,5 eh, investicije v višini 1,5 trilijona evrov bi prinesle do povišanja popraševanja po prometnem. Zato moramo zagotoviti, da se dodelijo javna sredstva na kar najboljši način. In različni viri financiranja je treba, jih je treba združiti in uh, morajo se dopolnjevati, ne pa eni nadomeščati druge. In torej sporočilo je jasno. Povpraševanje po investicijah v infrastrukturah obstaja in moramo sedaj to izvesti. Ugotovili smo približno 60 uh, eh, potrebo po investicijah v, v višini 60 milijard uh, evrov v mrežo TNT. Gospod, mi trije smo ugotovili približno 127 milijard evrov projektov, ki bi bili ustrezni za, uh, za uporabo inovativnih finančnih instrumentov v bodoče. Gospod Seki bo te številke bolje razložil, kako bomo pokrili te potrebe. Potrebno je uskladiti različne vire financiranja. Eh, javne finance, subvencije, zasebni sektor. Pomembno je, da zasebne investicije pridejo, pridejo torej, da se vključijo. Kaj ti imamo potrebe po 600 milijardih, milijardah evrov investicij v infrastrukture? Dolgoročni investitorje lahko Eh, investirajo torej v prometno infrastrukturo, če so izpolnjene eh, vsi pogoji. To, kaj prihaja na naslednje, naslednjo prosojnico in tukaj vidite, kako bi lahko pritegnili javna, torej zasebna sredstva. Prvič potrebujemo stabilen projektni eh, projektne, eh, stabilne projekte. Potrebujemo dolgoročno vidnost, tako da bodo privatni in javni investitorji lahko, lahko vlagali. Prometna infrastruktura se v Evropi, če želimo, da se financira, potrebujemo tudi tehnično pomoč državam članicam in ugotoviti, kako pritegniti privatna sredstva, verjetno z ustanovitvijo javno-zasebnih partnerstv. Tukaj bi lahko pomagale tudi razvojne banke in Evropska banka. Treba je ustanoviti um, twinning projekte in nuditi tehnično pomoč. Poleg tega pa je pomembno, da imamo tudi jasen pravni okvir za uporabo finančnih instrumentov je potreben poenostavljen pravni okvir. Ta okvir mora biti jasen, eh, predvidljiv in lahko uporaben. Ko govorimo o državni pomoči, moramo tudi pojasniti eh, pravila. Nekatere kategorije projektov in dejavnosti je treba vključiti v eh, uredbo. treba je tudi oceniti tveganja, Javn, javna jamstva so tudi pomemben stebr za infrastrukturne projekte in v tem kontekstu uloga Evropske unije jamči za te zadeve kot Evropska investicijska banka in njeno vlogo je treba še dodatno pojasniti. Vsi se zavedamo tudi dejstva, da prometna infrastruktura um, prinaša dobiček in socialne učinke, ki jih ne, sprem, ne spremljamo. In seveda je treba razviti novo infrastrukturo. Onesnaževalec plača ta, to načelo bi bilo treba širše uporabljati za to, da bi zmanjšali breme um, davkoplačevalcev. In finančna struktura, ki je povezana z oddaljenostjo, je najboljša za usmerjevanje tokov prometa. Poleg tega, učinki trajnostne infrastrukture bi bilo treba bolje jih določiti. Naprimer, z olajšanjem transfinančnih schem med različnimi načini prometa. Vidite, tukaj vedno govorimo o vprašanju, kako bi lahko spodbudili finančno ponudbo. Zelo je pomembno, da uh, da, eh, da, je, da se finančna sredstva, ki prihajajo iz zasebnega in javnega sektorja, do, dobro proučijo. Zelo bi bil zadovoljen, če bi z vami um, proučili pravni okvir, recimo javna naročila in uh, vse te postopke. Moramo oblikovati poenostavljen in poenostavljene harmonizirana pravila za različne koraka. Pri, za projekte gradbene projekte. Vsi, vse faze pri gradni pomenijo recimo tveganje, lahko prihaja do zamud in vse to, vsemu temu se je treba izogniti. Kot sem že povedal, pravila državne pomoči je treba pojasniti in bolje opredeliti, treba je tudi statistično pogledati eh, javno-zasebna pra, eh, partnerstva. Um, uh, torej tudi o likvidnosti se je treba pogovarjati in o tem bomo govorili nekoliko kasneje. Ehm, spodbuda financiranje je tudi eh, to, da bi imeli nek, nek življenski cikl. Ne govorimo samo o gradni, pa tudi o zdrževanju in delovanju. Šele, če pogledamo celoten življenski cikl projekta, lahko govorimo o trajnosti, o učinkovitosti in se izognemo o odgovornosti in vplivu na javne finance. To, tako bi lahko podbudili tudi razpravo med vami in s temi besedami bom besedo predal gospodu Karlu Sekiju. Ja, Sekij, zjem na svoj. Thank you very much, eh, Mr. Chair. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala tudi za povabile. Nadaljeval bom in seveda ne želim ponavljati tega, kar je že bilo povedati, ampak nekaj bolj poglobljeno povedati o določenih velikih našega skupnega dela. Tukaj vidite preglednico, v kateri je prikazan primer različnih sektorjev, ki so primerni za novo finančno schemo. Z novo finančno schemo imamo v mislih, smo imeli v mislih vse to, kar zadeva inovativno financiranje v večini primerov kombinacija eh, zasebnega kapitala, javneg, javnih intervencij, torej nek me, mešan uh, pristop. Tukaj vidite zelo zanimiv, uh, zanimiv seznam, imamo 127 milijard, ki vključuje vse sek, milijonov, ki vključujejo vse sektorje. Uh, in tukaj bi morali dodati sisteme za upravljanje prometa kot ITRM, CESAR, IRS, RIS, ITS in tako dalje. Potem opremljanje eh, parkov, voznih parkov, za, za to, da bi ustrezali okoljskim standardom ter infrastrukture za eh, čisto gorivo. Eh, tukaj imamo veliko potencijala za eh, naložbe. Lahko pa bi bili presenečeni nad številko, ki, ki zadeva železnice, šele komaj 29, skoraj 30 milijonov. To je le majhen delež celotnega zneska. Običajno uh, se nanaša na kratke proge, recimo povezava z uh, letališčem. Večji infrastrukturni projekti so bolj kompleksni so strani financiranja, z velika financiranja. Lahko pa si predstavljene, da bi jih razdelili na dele in nekadi, nekateri deli, kot recimo RTMS, bi bili morda zelo zanimivi za zasebne vlagatelje. In torej popraševanje obstaja in še naprej bomo iskali projekte, ki so ustrezni z vidika Junkerjevega pristopa. Sedaj se dogaja naslednje. Imamo skupno delo, um, koordinator sodelovanja z različnih koridorjev, recimo koordinate RTM, pa um, pomorskih avtocest in uh, z Eh, ekipo, ki pripravlja izvajanje Junkarjevega svežnja, zato da bi določili vsaj enega ali dva um, glavna projekta v vsakem koridorju. Tako bi imeli nekaj projektov pripravljenih za financiranje, če bo šlo vse prav. In medtem, ko um, s pomočjo um, DGM-u skušamo torej najti projekte, ki so ustrezni za financiranje, bomo skušali eh, dokončati naše poročilo do konca leta 2015. Eh, sestali se bomo z EIB, pa, um, pa tudi z drugimi, zato da bi pridobili kar čim več mnen. in delo bomo nadaljevali v sodelovanju z komisijo in Evropsko investicijsko banko, torej da bi našli pr, eh, finan, <clears throat> scheme za mehke investicije. To sem želel. Mm, tukaj je velik potencial, to sem želel povdariti. Skušali bomo izvajati strukturni dialog z investitorji, osredotočili se bomo na dolgoročne vlagatelje in eh, o tem ne bom govoril, kar ti to je bilo že povedali, skušali bo, bomo ugotoviti, kati, ki, kaj je interesantno, kakšna so tveganja, kaj bi mi želeli videti v, v projektih in kateri so najustreznejši finančni modeli, ki jih imamo na voljo. Še pomembnejše, kot posvetovanje z potencijalnimi vlagatelji je, da še naprej delamo pri uh, iskanju ovir in iskanju rešitev, kot so povedali kolegi, sam bom pa ponovil. To delo um, je bilo zastavljeno še pred Junkerjevim uh, svežnjom in namen je bil, da bi denar izkoristili kar na najboljši način prek finančnih inovacij. Verjetno se spomnite Eh, ko smo govorili o projektnih obveznicah in tako dalje, torej še, na tem bomo še naprej delali v sodelovanju z zasebnimi ulagatelji, kajti eh, javna zasebna partnerstva so um, bila nekaj, o čemer smo govorili še pred Junkarjevim svežnjem in primeri imate že v svojih državah. In še vedno je to dobra, če ne najboljša praksa. Torej, finančne inovacije, ovire, pravni okvir, vse to preprečuje, da bi se popraševanje in ponudba srečala. In to je eno izmed najtežjih delov našega dela. Vse te ovire prihajajo od odločitev, ki jih sprejme nekdo, izvaja pa jih nek drugi organ in ta drugi organ je seveda eh, ljubosumen na svoje pristojnosti in težko ga je pripričati, da spremeni svoje mnenje. In to tudi ni naše delo. Mi moramo ugotoviti in razpoznati ovire, predlagati rešitve in potem delo prepustiti tistim, ki Eh, imajo odgovornost in lahko sprejemajo odločitve. Vendar pa je to zelo pomembno. In zato se me bom ob koncu zahvalil za pozornost in za pozornost, ki jo namenjate našemu delu. Nekaj zelo učinkovitih predlogov uh, bi lahko dobili od vas, seveda bomo skušali uh, narediti seznam vseh dobrih zamisli in mislimo tudi, da glede na vaše politične odgovornosti, verjetno veste, kaj je v igri in če mislite, da je to nekaj dobrega, boste podprli naše mnenje. Hvala. Najlepša hvala. To so bile tri predstavitve. Sedaj pa se pričenja razprava. Vin van den Kamp. Eh, ehm, hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se želel eh, srčno zahvaliti poročevalcem za te zelo in zanimive informacije, ki so nam jih podali in ki so zapisane tudi v poročilu. Nekako smo se znašli med kladivcem in nakovalcem. Po eni strani imamo umestno poročilo, po drugi strani pa parlament, se parlament dnevno ukvarja z, uh, z skladom za strateške naložbe. Ko sem prebral poročilo, sem pomislil prepozno, žal prepozno, kaj ti sklad za strateške naložbe eh, deluje bolj hitro. Evropska investicijska banka pa se mora veliko naučiti od tega poročila. Problem sedaj je, da ne vedmo, na kateri podlagi, na podlagi katerih meril bo Evropska investicijska banka izbrala projekte. Seveda imamo o, strukturo sklada, vendar pa ne vemo, kaj bo EIB naredila na koncu. No, to sem povedal za uvod. Sedaj pa vprašanja. Javno-zasebna partnerstva. Danes ta niso uspešna, bi rekel. Predrago je izvesti projekte. Morda bi lahko Mm, naredili, pripravili neke vrste priročnike in smirnice za uh, eh, poenestavitev zasebno-javnih partnerstv, ki so danes uh, predstavljajo preveliko birokratsko breme. Potem kombinacija različnih virov financiranja. Subvencije s strani uh, sklada za naložbe, potem uh, krediti in eh, privatna, torej zasebna sredstva. To so možnosti. Včasih težko z eh, tehničnega vidika združimo vse te vire financiranja. Kako pridobiti zasebna sredstva, kako spodbuditi zasebnika? Gospod Bodevik je že povedal, če pogledamo nemške zavarovalnice, leta imajo zelo velika sredstva na voljo. Kako jih mobilizirati? Obstaja seveda problem za uredbo solvency, eh, potem pa še. Vi morda lahko v končno poročilo zapisali kakšen praktičen napotek, kako pridobiti zasebna sredstva za evropsko infrastrukturno mrežo gospod predsedujoči, še nekaj besed o EIB. Mislim, da ste že govorili z Evropsko investicijsko banko. Ali bo končno poročilo dovolj jasno, kajti čez nekaj mesecev, v nekaj mesecih bodo sprejete politične, pomembne politične odločitve. Vi pa ste rekli, da, bi, da bo končno poročilo pripravljeno do junija. Ne vem, če bo to dovolj zgodaj. Hvala. Danke sehr. Najlepša hvala, Ismail Ertok. Ja, najlepša hvala tudi z moje strani v imenu skupine socialistov in demokratov. Zelo zanimiva predstavitev eh, je bila to. Vsi trije kolegi ste bili zelo zanimivi. Sveda je to razprava, ki poteka že kar nekaj tedno, odkar je Juncker predlagal ta sklad eh, za strateška ulaganja. Kot odbor za promet smo seveda razmišljali o tem, do kolikšne mere se bodo upoštevali kriteriji, ki smo jih sprejeli v okviru eh, pobude Povežimo Evropo in v okviru omrežji TNT kako eh, oziroma do kolikšne mere bodo ti kriteriji upoštevani tudi pri izbiri projektov v okviru eh, tega sklada za strateška vlaganja. Z GDMUF in z komisijo smo se pogovarjali o tem in želeli smo, da nam komisija pojasni, kako naj bi eh, dosegli to številko 350 milijard. Dejansko imamo samo 8 milijard. 3,3 milijarde iz eh, projekta Povežimo Evropo, 2,7 eh, milijarde iz obzorja 2020 in 2 eh, milijardi iz prerasporeditve sredstev. Z temi 8 milijardami pa naj bi eh, poskrbeli za eh, učinek vzvoda. No in tudi, če ne bomo dosegli ravno 350, ampak le 100 eh, milijard, bi to že bil velik uspeh. Ampak pri eh, pregledu projektov smo ugotovili, da jih je 29 odstotkov z prometnega področja in to s seboj prinaša določena vprašanja in eno izmed najpomembnejših vprašanj ste naslovili tudi že v svojem poročilu. Namreč, katere zavore pravzaprav oziroma katere ovire obstajajo, želimo pretegniti tudi zasebne vlagatelje in eh, odgovor na to vprašanje moram reči mi ni bil povsem jasen. Imeli naj bi. Eh, upravni okvir, eh, ki naj bi urejal eh, pomoč eh, in tako naprej. To zakonodajo smo imeli že v preteklosti, ampak Evropska komisija bo morala najprej interno razmisliti o tem, ali eh, ne bo prišlo do notranjega boja med različnimi direktorati in pa uh, direktoratom za konkurenco. Spregovorili ste še o eni točki, ki jo želim podpreti in sicer o infrastrukturnih podje, projektih, ki naj bi bili financirani v okviru tega sklada ali naj bi bili ti del izračuna pri mastrihskih kriterijih. Eh, seveda, eh, temu ne bi smelo biti tako, kajti v nasprotnem primeru vse skupaj nima smisla, predvsem v tistih državah, ki so v slabem proračunskem položaju. Torej, povsem se strinjam z vami, eh, kar zadeva dovoljenja za gradnjo in tako naprej. Potem pa bi rad izpostavil eh, še pristop življenskega cikla, kot se to imenuje. No, meni je to zelo všeč. Kaj ti eh, pri sprejemu direktiv zakonodaje smo uporabljali isti pristop. V preteklosti smo izbirali projekte, ne da bi pri tem upoštevali prihodnost in stroške v prihodnosti. Če govorimo o življenskem ciklu, potem moramo govoriti tudi o stranskih stroških, kot jih imenujemo. In tukaj bi lahko govorili tudi o ogličnem odtisu. Kako bo vse skupaj vplivalo na okolje? Ali vemo, koliko bo vse skupaj stalo? V prihodnih eh, tednih mislim, da bo potrebno to eh, razjasniti. Skupaj z poročevalcem v senci, gospoja Luzendar in eh, gospodom Rikejem, se bomo zatem ukvarjali. Poleg tega pa bi rad izpostavil še nekaj študij, ki govorijo o tem eh, učinku vzvoda. Multiplikator naj bi znašal 15. In ne vem, ali je to eh, realistična napoved. Obstajajo študije, recimo univerze eh, Cepelin v Berlinu, ki kažejo, da eh, rezultati naj ne bi bili tako optimistični. Predvsem, kar zadeva ulaganje v infrastrukturo. No, vse te točke so zelo pomembne. Ja, bomo videli, kako se bo vse skupaj razvijalo. Najlepša hvala, Robert Zile. Hvala lepa za vašo predstavitev. Kot veste, smo v tem odboru nekoliko zaskrbljeni glede izvajanja prometne politike. Vemo, kakšne izkušnje smo zbrali z projektom Povežimo Evropo in pa z projekti eh, koridorjev, izgradnje koridorjev. No, ampak vse nekaj odgovorov ste mi ponudili, eh, sedaj, ko razpravljamo o Junkarjevem načrtu. Ne vem, ali lahko bolj optimistično gledamo na samo izvajanje. Imam pa nekaj vprašanj. Zakaj naj bi zasebni vlagatelji izbrali koridorje? In uh, zakaj naj bi raje vlagali v koridorje, kot pa v avtoceste v posamezni državi članici? Mogoče bi pri tem lahko uporabili posojila iz uh, instrumenta uh, Povežimo Evropo. Pri tem eh, je pomembna vloga tudi upravnega odbora, ki bo odločal o veljavnosti projektov. Mogoče bi potrebovali več spodbude za zasebne ulagatelje, ampak bomo videli Junkarjev načrt, je dvoletni načrt, eh, načrti za izgradnjo koridorjev pa bodo trajali deset let in tega se vsi dobro zavedamo. Radi pa bi seveda videli tudi eh, dobiček eh, pri vlaganjih. Zasebni vlagatelji predvsem bi naradi videli visok dobiček, seveda. določene regije tudi eh, niso najbolj dobičkonosne pri vlaganjih v infrastrukturo. Kako gledate torej na uresničitev tega Junkarjevega načrta? In za finančnega vidika ste v uvodu omenili pomen Junkarjevega načrta in vlaganj v, infrastru v prometno infrastrukturo, predvsem država, ki imajo počasen razvoj. Vzemimo Grčijo kot primer. Grčija eh, je imela velik uložek pokojninskih skladov in zavarovalnih eh, skladov eh, v svojem dolgu. Eh, no, temu so sedaj naredili konec. Eh, vse to so nadomestila javna eh, sredstva zakaj ne bi zdaj eh, zavarovalniške hiše in pa pokojninski skladi ulagali v Grčijo, če pa so eh, pobegnili od tam? Zakaj bi zdaj nas ponovno tvegali ta ulaganja? In še zadnje vprašanje, ki se nanaša na promet. Seveda vemo, da so javna vlaganja izuzeta iz pakta stabilnosti in rasti, zato da bi ohranili ravnotežje. Ampak, recimo pri izgradnji eh, cest cestninami bomo dobiček videli šele čez 20-30 let, ali ne obstaja tukaj določeno nasprotje? ena stvar je proračunsko leto 2016. Druga stvar pa je, kdaj bo to uvrščeno v proračunsko bilanco, mogoče še čez 20 let. In če eh, tega ne bomo urejali v, v okviru pakta stabilnosti in rasti, mislim, da nas čaka katastrofa s tem junkarjevim načrtem. Gezine Majsmer. Ja. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi vsem trem gostom. Čisto kratka bom, ker moram v drug odbor na glasovanje in ne bom mogla počakati na odgovore, ampak eh, asistenti si jih bodo skrbno eh, zapisali. Pa najbolj boste vprašanje zastavila tudi gospod Reke in gospa Bilbao iz naše skupine. Vse, da vse skupaj zveni fantastično. Če bi lahko usporedno uh, izvajali uh, projekt Povežimo Evropo in Bajunkarjo načrt, bi to seveda bilo odlično. Ampak sredstva uh, so bila predvsem izvzeta iz prometnega sektorja in so bila namenjena drugim področjem. Sama ne gledam kritično na to, uh, da eh, bi vlaganja eh, eh, bila predvsem namenjena gradnji cest, kajti na vse zadnje tudi ceste spadajo med te koridorje. Imam še dve pripombi. Govorili ste o tem, da bi lahko smiselno uporabili tmavo metodo pri eh, financiranju projektov v višini 127 milijard evrov. Tukaj gre za približno polovico. Najbrž si predstavljate, kje naj bi ti projekti potekali ali eh, so projekti geografsko uravnoteženi. In ali lahko te projekte tudi smiselno financiramo. Ali bo zagotovljena evropska dodana vrednost, ki smo jo zastavili kot eh, načelo v okviru projekta Povežimo Evropo. Vse skupaj mora služiti evropskemu notranjemu trgu, pa tudi evropskim potrošnikom. Lahko si predstavljam, da ne bi ti projekti imeli evropsko dodano vrednost, ampak ali lahko poveste kaj več o tem? To je moje vprašanje in kot sem rekla, žal ne bom mogla počakati na odgovor. In še ena pripomba, govorili ste o eh, označevanju eh, sredstev za določeno področje. Vemo, eh, da si gospa Bulčeva sedaj ogleduje, kaj se dogaja z eh, projektom Nemčke cestnine. To bi mogoče lahko vzeli kot primer za Evropo. In eh, pri tem eh, moramo pred očmi imeti tudi smisel vsega skupaj. No. Hvala lepa. Vsaj samo v informacijo. Eh, načelo uporabnik plača je eh, smiselno, načelo tujec plača pa komisija zavrača. Tukaj sem zgolj citiral navedbo. Gospa Karima Deli. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa uh, za uh, predstavitve uh, vsem trem strokovnjakom. Imam kar nekaj vprašanj. Najprej, ali nam lahko poveste, katere so konkretne priložnosti za financiranje z pomočjo uh, instrumenta uh, javno-zasebnega partnerstva in pa s pomočjo instrumenta projektnih obveznic? To je moje prvo vprašanje. Uh, Drugo vprašanje, kako lahko države članice eh, nadomestijo dolg, ki bo nastal zaradi izvajanja Junkarjevega načrta. Tretje vprašanje, ali lahko danes presodite, ko se odločite za financiranje nekega velikega projekta, kakšen bo uh, njegov učinek. Zdi se mi, da bi eh, morali imeti argumente za ulaganja v posamezno uh, vrsto projektov. Namreč nimamo presoje vpliva in države članice nimajo sredstev za ulaganje v te projekte. Hvala lepa. Sedaj pa Ina Fajala Sender. Sí. Gracias, presidente. <clears throat> Perdón por la situación de, de mi voz. Espero... Najlepša hvala in opravičujem se za to, da sem na slabem glasu. Upam, da bom lahko kljub samo povedala vse, kar želim. Hvala lepa za vse te informacije. Bile so zelo koristne. Imam pa vprašanje za vse eh, tri eh, goste. Najprej gospod Kristoson. dobro poznate sistem zbiranja sredstev. Ja, to je lepo, ampak ali obstaja v evropskem proračunu denar še kje druge, ne zgolj eh, na področju eh, projekta Povežimo Evropo? Namreč eh, za izvedbo teh infrastrukturnih projektov naj bi eh, omejili obseg projekta Povežimo Evropo, ampak ali ne obstajajo še druga neporabljena sredstva, ali ne obstajajo druge proračunske možnosti, ki eh, bi nam omogočile, da ne odzamemo 30 milijonov projektov CEF. Drugič, govorili ste o ovirah za zasebne vlagatelje in to razumem, mogoče nekateri tega ne razumejo. Ampak eh, omenili ste primer, eh, primer sistema državne pomoči. Sem eh, državljanka Južne Evrope in če pravite, da naj bi sistem državne pomoči naredili bolj prožen, potem. imam občutek, da bo šlo vse skupaj e, narobe. Rada bi slišala vaše mnenje o tem. In e, mogoče bi lahko e, poskrbeli za večjo prožnost pri drugih vedikih. Vpliv na okolje. To bi lahko naletelo na dober odziv pri državljanih. Potem pa obstajata dve definiciji finančnih instrumentov. V okviru projekta CEF imamo dolgoročne finančne instrumente. Torej, pokojninske sklade, zavarovalnice, ki se zanimajo za to vrstne uh, eh, projekte tovrstne, za tovrstne projekte v Junkarjevem načrtu, pa je govora o kratkoročnih ulaganjih. In tudi o Kitajcih in Rusih je že bilo govora. No, sami si lahko predstavljate, kako se bo vse skupaj končalo. Gospod eh, Vodevik, najlepša hvala za vašo predstavitev. Povsem jasno ste povedali, kako lahko izluščimo najboljše iz vsakega instrumenta. Eh, kaj eh, pa si eh, želite, da bi bil rezultat instrumenta Povežimo Evropo? Kako lahko izkoristimo Junkarjev načrt, da bi dosegli hitre rezultate za ulaganje na Eh, socijalno-gospodarskem področju. Rada bi izvedela tudi, kaj menite o tem, da naj se mastritski kriteriji ne bi uporabljali oziroma da naj bi se drugače uporabljali, zato da bi spodbili tudi vlaganja v tako imenovane problematične države. Uh, Sedaj pa gospodu Sekiju. Najlepša hvala. Ali ste za navskrižno financiranje? Kajti zgodovinsko gledano smo bili zmeraj za to. Spomnimo se samo uh, direktive uh, Solventnost 2 uh, eh, ali pa uh, Bazel 3. Gre za nadzor nad bankami. Ti instrumenti so. Uh, lahko imajo tako pozitivne, kakor tudi negativne učinke. Tukaj govorim tudi o projektnih obveznicah. In eh, ta načrt je spodletel, zanima me, eh, kaj nam lahko poveste o tem. Kaj lahko storimo v odnosu eh, z Evropsko investicijsko banko, da ne bomo imeli novih spodletelih projektov? Hvala lepa, Dominik Rike. Hvala lepa, eh, gospod predsednik. Najprej bi rad čestitev vsem eh, trem izvedencem za izjemno dobro opravljeno delo. In za tem eh, delom so morali pročeti že veliko prej, kot smo se znašli v trenutni situaciji. Trenutno se moramo ukvarjati predvsem z finančnimi ovirami. Trenutno imamo tako imenovano finančno razpravo pod narekovaji in sicer govorimo o Junkarjevem načrtu in o finančnih instrumentih v okviru instrumenta povežimo Evropo. Krati govorimo tudi o sofinanciranju. Govorimo pa tudi o metodologiji in eh, kakovosti projektov, pa tudi o izvajanju projektov. Tukaj je govora o tako imenovanem življenskem ciklu. In ovire pri tem predstavljajo zelo pomemben vidik. Mislim, da smo na to nekoliko pozabili zaradi tega, ker smo se osredotočali predvsem na finančni vidik. Upravni vidik eh, je ključnega pomena pri izbiri projektov in tudi pri financiranju projektov. Eh, tukaj je potrebno upoštevati vidike, kot so okolje, javni trg, ehm, potem eh, ustreznost eh, projektov, uspešnost projektov in tako naprej. Imamo projekte, ki so v javnem interesu in uh, ti projekti ne morejo biti predmet sofinanciranja, zaradi tega, ker eh, po definiciji niso dobičkonosni. Potem pa so tukaj drugi eh, projekti, eh, ki so namenjeni zasebno-javnim partnerstvom oziroma ki so bolj namenjeni zasebnim ulaganjem, zaradi tega, ker so dobičkonosni. Vmes pa naj bi bila sedaj ta tretja kategorija javno-zasebnih partnerstv in tukaj moramo najti ustrezno ravnotežje. Ti projekti morajo biti v javnem interesu, hkrati pa morajo prinašati dobiček, da bodo zanimivi tudi za zasebne vlagatelje. In lahko smo upravičeno zaskrbljeni. Kaj ti eh, Junkarjev načrt lahko tako okrepi, kakor tudi ošibi eh, že obstoječe instrumente? Eh, mislim, da se je vse skupaj zelo slabo začelo. Imam pa tudi nekaj vprašanj gre za vsem praktično vprašanje. V vašem poročilu ste govorili o združevanju projektov. Gre za to, da naj bi ocenili eh, zrelost projektov in možnost eh, izvajanja projektov. Poleg tega ste govorili tudi o združevanju financiranja eh, za skupino projektov. Tukaj gre za dve različni vprašanji. Ali bi eh, lahko kaj več eh, povedali o eh, tej temi? Naj bi tukaj šlo za združevanje projektov v izvajanju ali za skupen finančni portfelj. Potem me zanima tudi, kako boste poskrbeli za združitev različnih interesov. Določeno področje lahko uh, zanima različne deležnike, kot recimo proizvodnja alternativnih goriv, lahko zanima uh, proizvajalce, uh, državo, uh, lahko zanima. Uh, prodajalce goril in tako naprej. Kako nameravate poskrbiti za uh, povezavo vseh teh deležnikov? In še pred zadnje vprašanje. Eh, katere finančne instrumente nameravate uporabiti? V svojem poročilu govorite o direktivi Solventnost 2. Eh, Kako bi lahko ukrepili kapaciteto zasebnih skladov? Uh, In za konec še vprašanje, ki je hkrati tudi pobuda. Kaj menite o ustanovitvi statuta za dolgoročne projekte v Evropski uniji? In naj to nakratko razložim. Junkerjev načrt ali pa instrument eh, povežimo Evropo. Eh, tako rekoč olepšata nek projekt, ugotovita, da je eh, projekt koristen za Evropo. In na ta način ta projekt prejme jamstva. Ali ne bi bilo potrebno poskrbeti za. Eh, poenostavitev na upravni ravni. Projekti bi morali imeti ne le zagotovljene jamstva, ampak tudi ustrezen statut, ki bi zagotavljal jasnost na tem področju. In tukaj govorim tudi o finančnih uredbah za morebitne zainteresirane partnerje. če ste del Evropskega statuta in neka zavarovalnica uloži sredstva v nek projekt, mora imeti tudi zagotovila iz direktive Solventnost 2. In tukaj govorim ne le o finančnem jamstvu, ampak tudi o upravnem jamstvu. To je torej moje vprašanje. Jens Nilsen. Hvala lepa, Jens Nilsen. Tack så mycket, herr ordförande. Och tack för en bra... Najlepša hvala za ta, za te zelo, zelo dobre predstavitve. Prav imate, ko pravite, da je bil Junkarjev načrt sprejet z velikim navdušenjem. Številni smo si pa že na samem začetku zastavili vprašanje, kako bo to delovalo v praksi. In na to temo nismo slišali prav veliko. seveda je dobro, če zagotovimo tudi dolgoročna jamstva za eh, projekte. Vlagatelji ne želijo sprejeti prevelikega tveganja, ne pričakujemo seveda tudi ne eh, visokih dobičkov, ampak pokojninski skladi mislim, da so dober primer. Mislim, da na švedskem da se e, na švedskem staj 20 odstotkov sredstev e, vlaga v državne obveznice, ki so komaj da dobičkonosne. Torej, to je potrebno spremeniti, sicer eh, ta načrt ne more delovati. Pokojninski skladi želijo zagotavljati pokojnine v dolgoročnem pogledu. Obstajajo pa seveda različni pokojninski skladi. Imamo javne pokojninske sklade, imamo zasebne pokojninske sklade in pa eh, tako imenovane mešane sklade. Sem spadajo tudi zavarovalnice. Zanima me, ali vidite kakšne ovire eh, za ulaganje za strani teh mešanih skladov. Rad bi, da naši gostje kaj več povejo o tem. Jaz menim, da obstajajo uvere za to vrstna ulaganja. Potem pa seveda obstaja tudi ta pobuda, eh, da naj bi uporabili pristop vse na enem mestu. To je seveda dobra pobuda, ampak vključene bodo tudi občine, vsaj pri projektih, ki jih načrtujemo in uh, zaradi tega bodo pomembne tudi odločitve na lokalni in regionalni ravni. Uh, in seveda moramo to spoštovati, sicer bi ogrozili demokracijo. Izaskun Bilbao. Gracias, Aloš. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala lepa tudi vsem trem gostom. Dovolite mi, da vam povem, da zaupam v to, da bo Junkarjev načrt uspel, ampak pri tej razpravi imam tudi občutek, da zmeraj govorimo o eni in isti temi, strinjamo se, v vseh poročilih Evropskega parlamenta smo se že strinjali, da želimo odstraniti uvire, ki obstajajo na številnih eh, področjih, želimo stabilen okvir za ulaganja, kajti Eh, to zahtevajo vsi, eh, ki jih vlaganja zanimajo. Izboljšati moramo eh, javno-zasebna partnerstva, ampak teh seveda ne moremo izboljšati, če ne bomo zagotovili pravne gotovosti za vlagatelje. Veliko je torej stvari, ki so na kocki. Pripravljenost oziroma pomankanje pripravljenosti pri državah članicah je temeljni problem govorimo o tem, kako lahko izboljšamo instrumente, ja, vse lepo in prav, ampak nismo odgovorili na temeljno vprašanje, ali države članice sploh želijo odpraviti ovire. Če odgovor na to vprašanje ni pritrdilen, potem mislim, da je polovica današnje razprave pravzaprav posamo odveč. Včeraj sem se sestala eh, z predstavniki železniškega sektorja in vsi so mi zastavili isto vprašanje. Dejali so, veliko je ovir, veliko težav imamo z dostopom do trga in niti centa nismo pripravljeni uložiti v noben projekt, če ne bodo najprej odpravljene te ovire srečujemo se z različnimi evropskimi podjetji, vedno znova slišimo isto sporočilo, kadarkoli se pogovarjamo z eh, predstavniki digitalnih eh, podjetij, ki se ukvarjajo z digitalno tehnologijo, slišimo isti odgovor. Ovire, ovire, ovire in to ponavljamo že v številnih poročilih. Ampak ali obstaja politična želja, da ti, ovire, da ti uh, upravne ovire odstranimo. Niste govorili o železniškem svežnju, ne vemo, kakšna usoda je doletela te projekte. Ali eh, naj bi zatem poenostavili eh, zakone, olajšali življenja, odpravili ovire? To je vprašanje. In uh, Danes smo govorili o stabilnem načrtu vlagan, eh, o državni pomoči, dobro, tudi to lahko sprejmemo. Stabilen načrt to je sploh zelo eh, pozitiven cilj, ampak še zmeraj obstaja temeljno vprašanje, ali države članice sploh želijo odpraviti ovire. Govorimo namreč o globalnih projektih in eh, posebno se strinjam s tem, da moramo razpravljati o globalnih projektih, ampak že V eh, sklicu leta 2004 smo identificirali prednostne projekte Evropske unije. Do leta 2014 niti enega izmed teh projektov nismo izvedli. Kdo bo eh, pravzaprav sploh uložil sredstva v Atlantsko os, eh, srednjeročno in dolgoročno gledano? Vsaka država članica pač počne, kar hoče. In ne mogoče jih je pripraviti do eh, tega, da bi se obnašale dosledno. Torej, načrti so dobri, ampak eh, nam ne pomagajo prav veliko, če ne bomo najprej odpravili oviro. Vaše predstavitve so bile odlične. In vem, da skušate z svojim uh, strokovnim znanjem tudi vplivati na odločitve in vem, da to za vas ni lahko. Ampak mi leto za letom, poročilo za poročilom, vedno znova zahtevamo isto in vedno naletimo na iste ovire, ki jih izpostavljajo predstavniki vseh sektorjev. In moje vprašanje je torej, kako nameravate odpraviti te ovire? Kako ocenjujete eh, oziroma kako gledate na pripravljenost držav članic in ne glede na vaš odgovor, bom eh, bolj ali manj sicer zadovoljna z Junkarjevim načrtom in z vključitvijo Evropske investicijske banke. George Bach. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil vsem za odlično opravljeno delo. Moje vprašanje je pravzaprav podobno vprašanju kolegice Bilbao. Razmišljal sem o novih projektih in razmeroma zadovoljen sem z novimi infrastrukturnimi projekti. To je zelo zanimiva pobuda. Ampak, gospod eh, Kristofferson, govorili ste tudi o obstoječih infrastrukturnih eh, projektih in o obnovitvi trenutnih naložb. V svojem poročilu ste tudi izpostavili nekaj problemov in nekaj priložnosti, ki jih eh, ponuja nova tehnologija. Govorili ste o potrebni infrastrukturi za električne avtomobile. Gospa Bilbao je govorila o evropskem železniškem eh, trgu, vi omenjate MTS, govorite tudi o leta, letalskem prometu, enotnem evropskem nebu in projektu Cezar. In jaz sem pravzaprav istega mnenja kot kolegica. To so vse problematična področja, s katerimi se ukvarjamo že deset let. in ugotavljamo, da države članice pač niso pripravljene te situacije spremeniti. Gre za vprašanje zaupanja. Vprašanje zaupanja med vlagatelji in državami članicami. Ne znam si predstavljati, kako bi lahko v trenutni situaciji vlagatelje prepričali, da vlagajo v te projekte, kaj ti zelo dobro poznajo tudi, kaj se je eh, dogajalo v preteklosti. Gre za veliko različnih mnen, za veliko različnih interesov in nažalost eh, ne utavljam, da bi prišlo do kakršnega koli napredka. Moje vprašanje je, odkot vaš optimizem? Namreč probleme ste jasno orisali, pokazali ste možnosti, eh, različne možnosti eh, financiranja. Ampak zanima me, odkot vam optimizem, ki smo ga mi nekako izgubili? Ja, Hvala lepa, sedaj pa še jaz sem. Zadnji govornik sem, potem pa boste odgovorili na številna vprašanja. Torej, Junkerjev načrt ima tri cilje in to ste na začetku omenili. Ustvarili bi naj delovna mesta, ostali bi nezavezani Evropi in seveda imamo tudi podnebne cilje EU. Gre za to, da bi sredstva investirali v te tri cilje. Izkušnje že imamo, zato je nekoliko pesimistično, ko govorimo, da želimo združiti Evropo. V železniškem omrežju imamo mozaik, veliko vrseli, točno tako, ker so meje in to je že pred 20 leti bilo tako. V 20 letih smo investirali milijarde, pa nismo naredili skoraj da niti koraka naprej. Sedaj imamo še več sredstev in po naših izkušnjah bi idejo, da bodo še večji projekti postali prednostni, majhni pa ne. Berlin, Vroclav, ustavili bomo vlak, ne bo železniške pozdrav, čeprav bo prestolnica kulture naslednje leto. Torej, tudi z evropskim sredstvom so prišli samo do Kodbusa, obstaja vrzel 50 km naprej. Lahko torej potrdite, da bomo tako ustvarili delo na mesta, da bomo z velikimi projekti ustavili podnebne spremembe in kako bomo potem lahko uveljavili, ko bo nemška vlada rekla, ne, to me ne zanima in tako je. Tukaj imate čudovit seznam, 127 milijard in 23 milijard od teh so avtocestni projekti. Nisem še slišal znanstvenika, ki bi dejal, da bi z avtocestnimi projekti lahko ustvarili podnebne spremembe. 62. je nekdo rekel, da so seveda ceste pomembne. Vendar pa seveda ustavili, ustavili, ustavili podnebnih sprememb ne bomo z avtocestnimi projekti. Zato gre, to bo potrebno spremeniti. Vzdrževanje v bistvu bi nemška vlada, ko naroči tak projekt, mora reči, ne, to ne pride v poštev, kajti nemški prometni minister je dejal, da manjka v Nemčiji 7,2 milijarde evrov vsako leto za vzdrževanje infrastrukture. Včeraj sem bil na konferenci v Parizu, kjer je bilo 800 udeležencev, vsi so zagovarjali cestni promet. Govorili so, da je potrebno vzdrževati to, kar imamo, ne potrebujemo novih projektov. Kako boste to uveljavili? V bistvu bi Nemčiji morali takoj reči, nobenih novih projektov, najprej poskrbite za vzdrževanje, naprimer most čez reko Ren v Leverkusenu. To je čudovit primer, več jih ne potrebujemo. Kako lahko to uveljavimo? Zato gre in zadnja točka. Lyon Torino, to je že bilo omenjeno, to tudi sam veliko krat omenjam. 60, 70, 80 km novih predorov. Pošljemo vrtalnike v Alpe, 20 let to traja, koliko delovnih kmet se ustvari s tem, koliko se k temu prišljajo k ustavitvi podnebnih sprememb po naslednjih 20-30 letih, nič. Kakšne možnosti vidite, da bi dejali ne, to ne ustreza trem zadanim ciljem, ne pride v poštev, imam druge možnosti. Če potrebujete alternativne projekte, vprašajte nas. 100, 120 takoj. Vendar pa ne projektov za 50, 150 milijard evrov. Zato torej me zanima, kako bi se lahko usmerili v to smer. To me zanima in nas vse verjetno, kajti to razpravo smo vodili danes, včeraj, že predvčerajšnjim in mislim, da jo bomo morali voditi še kar nekajkrat. Tako, sedaj pa imate vsi besedo. Zato jaz. Gospod Kristofersen, vi prvi, prosim. Hvala lepa. Morda naj začnem s tem, da povem, da mi trije ne moramo uveljaviti ničesar. To ni del našega mandata. Ne moramo posredovati. Lahko prepoznamo težave, ki jih je potrebno razrešiti, če želimo določeno število projektov ustrezno izvesti. Odločitev za reševanje teh težav pa mora biti sprejeta strani komisije Evropskega parlamenta in držav članic. Nisem pa tako pesimističen, če vzamemo strategijo enotnega trga, bomo videli, da je stotine tisoče ovir bilo odstranjenih imamo veliko bolj liberaliziran gospodarski sistem, kot smo ga imeli leta 1985. Torej, to se lahko zgodi, to lahko uspe. Nekatere meje pa so nacionalne meje, kjer EU nima pristojnosti za reševanje težav. In veliko je težav, kjer to tudi ni v pristojnosti držav članic. Zamimo državno pomoč, konkurenčnost, standarde, norme. Veliko je možnosti na ravni EU za odstranjevanje ovir. Prav tako pa imamo potem nacionalne ovire, kjer države članice ne želijo, da bi se EU umešavala. Prav, vse lepo in prav. Škoda pa je, in popolnoma se strinjam s predsednikom, da je veliko čudnih, makajočih vrzeli v infrastrukturnem sistemu. Ko se peljem iz Azacije v Nemčijo, še vedno iščem 15 km avtoceste, ki bi povezale francoski z nemškim avtocestnim sistemom. Samo ena avtocesta povezuje Nemčijo s Francijo. Nenavadno, ne? Če to primerjam z vsemi avtocestami, med Belgijo in Nizozemsko, na primer, ali Nizozemsko z Nemčijo, je to čudno. Prav. To so nacionalne pristojnosti. Na področju, kjer ima EU pristojnosti, pa je veliko ovir bilo odstranjenih in jih še lahko odstranimo. In to je tisto, na kar se moramo osredotočati. Naslednja točka. Zakaj bi naj pokojninski skladi in zarovalnice bile zainteresirane v naložbe v infrastrukturo, pa saj že investirajo? Poznam velike pokojninske sklade, ki imajo vlasti 20-25 odstotkov delnic v francoskem avtocestnem sistemu veliko pokojninskih sistemov in zavarovalnic investira. Ko so kupili nemška pristanišča ali pa kanadski pokojninski sklad za učitele v lasti veliko letališč na Danskem, v Združenem kraljestvu in drugih državah so. Torej, to ni kaj novega. Skodovinsko so pokojninski skladi investirali v gozdarstvo, na primer tega ne počnejo več. Vedno pa iščejo naložbe, ki so priložnost za donos. Profil za odplačevanje, za čas za odplačevanje je, podobno, je pogosto podoben kot za infrastrukturo. 35-40 let. In veliko jih to zanima, kajti obljubili so svojim prihodnim upokojencem, da bodo povečali donosnost vsako leto. Kaj pa lahko dobijo, če bodo investirali v danski, nizozemski, nemški državni dolg? Srečo bodo imeli, če bodo dobili en odstotek. Včasih niti toliko ne. Dobili bodo pol odstotka. Že sedaj vemo, da je kar nekaj pokojninskih skladov v resnih težavah, ker ne morejo zadostiti obljubam in obvezam, ki so jih dali varčevalcem. Torej, interes obstaja. Ne smemo pa pozabiti, da nadzorni svet zavarovanja stvari pokojninskega sklada ne sme početi stvari, ki so neodgovorne z ekonomskega vidika. Tudi če so delno javn, v javni lasti. Imajo pravno odgovornost. Lahko končajo tudi za rešetkami, z veliko globo, vključeni v kazenske primere, če razmetavajo z denarjem. In ne morejo reči, finančno ministrstvo nas je prosilo za to. Ne, to ni izgovor. Biti morajo zelo, zelo previdni in zaščititi interese varčevalcev. Zato jih zanimajo železniški projekti, pogovorili se bomo tudi s bonitetnimi agencijami, tudi z EIB smo se že pogovorili. EIB je veliko bolj dejavna danes pri oceni kakovosti projektov, kot je to bilo primer pred petimi osmimi leti. To je določen napredek. Pripričan pa sem, da pokojninski skladi in zavarovalnice to zanima. Nekatere iščejo visoke donose, druge pa so zadovoljne, tudi seveda glede na kakovost dobičkonosnosti projekta s petimi, šestimi, sedmimi odstotki. In to ni tako slabo, po mojem mnenju. Tudi zato, ker je alternativa pogosto, da se projekt nikoli ne bo izvedel. To je tista alternativa v veliko državah članicah. Če ne dobimo zasebnih naložbenikov, bo projekt ugasnil. Seveda, izbira je naša. Vedeti pa moramo, da je to lahko posledica. Gospa Pender je spraševala, koliko je v evropskem proračunu. Ne prav veliko, dobro, ta je multiplikator 15. Ne morem odgovoriti na to. Veliko je lahko dobičkonosnih projektov. Imeli pa bomo tudi projekte, ki bodo zasebni naročbeniki rekli, ne hvala, ne zanima nas. Investicija v senzorsko postajo v Študgartu ali Berlinsko letališče. O, to poznate, da, da berem nemške časopise. še nekaj stvari. Zdrževanje projektov, da, to lahko storimo. Finska Estonija, na primer, načrtujeta izgradnjo terminala za utekočenjem plin v eni od držav in to povezati z vodom, z drugo državo. To je dober projekt. Imamo potem razkrižno subvencioniranje, če zgradite nov most prek Fimalsunda in povežete dve danski mesti, potem bo to seveda izgrajeno za železnico in za cesto. In potem boste dobili tudi del prihodkov cestnega prometa za financiranje železniškega. Dobro, to ni slaba zadeva. Potrebujemo pa boljše pravilo, kako daleč lahko gremo pri navskrižnem financiranju in navskrižnem subvencioniranju. Tuji vlagatelji, seveda z norveškim naftnim skladom bomo govorili, morda imamo lahko tudi druge fondacije, tukaj omejitev ni. Ogledali si bomo trg in videli, ali je kaj interesa. Potem pa se morajo tisti, ki smo imeli politike, odločiti, ali bodo to uporabili ali ne. Mi pa lahko samo povemo, da priložnost obstaja. Tako. Sedaj pa za zaključek. Še nekaj želim povedati. Ne moram odgovoriti na vsa vaša vprašanja. Še vedno smo v fazi, ko poslušamo in poskušamo razširiti naše izkušnje in znanje želimo prisluhniti vam in to bo pomembno tudi za organizacijo našega dela. Kar se tiče gradbenih dovoljenj, nisem govoril o centralizaciji. Švedski sistem me ne impresionira, sem pa v Šveda, ampak eh, ni naredil name vtis. Vendar pa to je že druga stvar. Hvala lepa, zdaj pa Bodevih. 2000 do leta 2030 imamo potrebo po 60 odstotkih, sedaj pa bomo dosegli kratko 26 odstotkov, torej imamo še druge potrebe. Evropska vrednost, čezmeni projekti, to pomeni, da bomo teh 26 milijonov osredotočali točno na tiste projekte, ki jih ne moremo doseči iz drugih virov financiranja. To bo ena velikih nalog, ki bo v GDMUV in v skupnih delovnih načrtih z državami. Poleg tega pa imamo možnost za mobilizacijo kapitala. Tukaj imamo določene uvire pri Eurostatu. Moramo poštevati, da nimamo samo gradbenih stroškov, temveč tudi obvezo po vzdrževanju in ohranjanju operativnosti. Pri subvencijah, pravilih pri tem, bi potrebovali olajšave, spremembe, zato da bi to lahko uredili. Naj povem še nekaj. Maastrichtski kriteriji pri skladu je samo po sebi umevno, da so tisti, tista sredstva, ki so uporabljena prek sklada, nekaj, kar se ne usmerja po Maastrichtu. ne razlikujemo po Maastrichtu med potrošniškimi izdatki in investicijskimi izdatki, ki so potrebni za infrastrukturo. Prav tako imamo potem še en element, ki se kombinira z drugimi inštrumenti. Financiranje uporabnikov na cestah, naprimer, bomo imeli cestnine, imeli bomo dobiček, prihodke za možne naložbenike. To bomo imeli pri železnicah in pri, pri železnicah je to skoraj izključeno, pri celinskih vodnih poteh pa bo to možno. Imamo nekatere zeme pri železniškem prometu, to je povezava mest eh, z letališči naprimer, sicer pa bo to težavno. Zato je 80 odstotkov sredstva CEF med 70 in 80 usmerjenih na promet z železnico. 20-30 odstotkov, ki ostane, pa pravimo za druge instrumente, ki so seveda tudi koristni. In potem še nekaj. Seveda bomo pri raznolikosti instrumentov po projektu potrebovali posebno prikrojene scheme. Natančno se moramo gledati, kaj gre v določeni državi, kakšni so predpogoji in kakšni so izzivi, kakšne so zahteve. In potem oglični vtis. Da, ampak to imamo pri vsakem od vseh projektov. To je del To je bil del naše naloge preverbe. In v tistem trenutku, ko imamo projekt CEF, ga damo na tak seznam, je to seveda potem že pomembno govoriti o temi okolja. In o tem se dogovarjamo z državami članicami. Potem še zadnja točka. Vse prometne napovedi so bile presežene. Do sedaj to, kar prihaja v Evropo, prihodnosti je pravzaprav katastrofa, če ne bo rešitev. Zato moramo začeti danes in ne sme biti konkurence med posameznimi GDI. Vsi moramo imeti zavezo, da na iščemo rešitve za rastoče težave. Delovna mesta imamo dve ravni. Ena so konkretna delovna mesta, drugo pa potem funkcionalnost sedežev podjetij, ki potem ustvarjajo nova delovna mesta in potem povezava med tem, kar predlagamo mi in jukarjenim načrtom, je velika. Ne govorimo o tem, da bomo v treh letih ustvarili toliko in toliko delovnih mest. Na podlaga je, da ustvarimo delovno ozračje, ki bo ustvarilo trajnostna delovna mesta. Hvala lepa, gospod Seki. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa, predsednik. Čeprav razumem, smo že nekoliko zamudi. Veliko točk ste spostavili v tej zanimivi razpravi in moja kolega sta na veliko že odgovorila, tako da tega ne bom ponavljal. Če mi dovolite, bom na kratko, vsaj upam, spregovoril o dveh, treh splošnih vprašanjih. Najprej, to, kar je zastavil Van de Kamp o zasebno javnih partnerstvih, Nekaj je izpostavil, kar ni tako jasno, da lahko ta partnerstva prinesajo dodatno vrednost. Imamo nekaj zelo zanimivih primerov, v nedavnih letih pa tudi v preteklosti. Skušali pa bomo ponuditi dokaze v končnem poročilu, če se kolega strinjata, še prav posebno, kar se tiče vključevanja zasebnega sektora, kjer lahko To pomeni veliko prednost, kar se tiče učinkovitosti javnih naročil, pravočasnosti, imeti dobrih proizvodov, potem življenjski ciklus in tako dalje. To bomo še posebno izpostavili. Bolj nasplošno govorimo o financiranju infrastrukture in to je jasna ponazvitev za moje študente vsaj tako imenovanega trga, ki mu ni uspelo kakšni so signali za dodelitev sredstev z trga, še pa posebno finančnih sredstev. Pidemo do napačnih zaključkov avtoceste na mesto železnice in tako dalje in tako dalje. Dobra politika mora poskušati ali neposredno posredovati in to je zamisel sveta ali pa infrastrukture, ki jo je financirala vlada ali pa tudi potem neuspelim poskusom. Potem, ko smo govorili tudi o pozitivnih ali negativnih vplivih na okolje, to se običajno ne upošteva pri železniškem prometu, ker so običajno bili plačevani strani države in tega ni bilo potrebno upoštevati. Če politika mora iti v zasebni sektor, potrebujemo ustrezne mehanizme na trgu, ne pa take, kot smo jih imeli v prejšnjih razmerah. V bistvu gre za vprašanje dobrih spodbud in dobrega odvračanja. Gospod Zile, mislim, da je to omenil, lahko bi omenil švicarski model, kjer imamo veliko jasnih spodbud in odvračalnih elementov, ki potem pomagajo pri političnih odločitvah, da se najdejo torej ustrezne. In potem nas križno financiranje, tudi tukaj je odgovor na to. Nas križno financiranje, če je ustrezno izvedeno, je način, kako se lahko gledamo niz projektov kot svežen, ko imamo različne ovire, težave in prek tega lahko najdemo rešitev, ki ustvarja boljše ravnoteže, kot pa če vse prepustimo tako imenovanim tržnim silam. In končna pripomba solventnost 2, uredba na to temo in tako dalje. To je zelo pomembna zakonodaja, To je bilo uvedeno zato, da bi imeli boljši nadzor nad tveganjem. In zato, da bi usmerjali sredstva, to ni bilo odkrito priznano, usmerjali sredstva za financiranje javnega sektorja. Potrebno je upoštevati, da bi potem javni sektor investiral v infrastrukturo in tako dalje in tako dalje. To je tipično za solventnost 2. Če želite zelo nizko tveganje, potem ne boste dosegli nič. Morate uspeti nekoliko višjo raven, če boste usmerili sredstva državi, ki pa potem ni sposobna financirati trajnostnih naložb kakršnega koli tipa, spet niste nič dosegli. Torej, popolnoma drugačen kontekst v primerjavi s Sovjetnostjo 2 in Bazlom 3, ko so to zasnovali, moramo sedaj premisliti vse skupaj na novo in najti nov, ustežnejši okvir za čase, v katerih živimo. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako smo zaključili s to točko. Hvala lepa vsem trem govornikom za prispevke in za razpravo. Tako. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko, razno nič ne vidim. Potem naj povem samo še, naslednji sestanek bo 16. marca ob 15. uri. Hvala lepa, nasvidenje.